um, postopka pritegni pozornost predsednika, tudi ne bomo dovolili modrih kartonov. Najprej pozdravljam komisijo, ki, če prav vidim, je eh, celo številno prisotna z izjemo gospoda Oettingerja, eh, kar pa je seveda tudi v eh, skladu s tem pobodom. Najprej bo gospod Cani utemeljil ta predlog. Prosim. Hvala, gospod predsednik. V preteklih dneh, ko smo brali pripombe in izjave, se mi je zdelo, da so vsi zelo vznemirjeni zaradi te situacije, ki se nanaša na novo izvoljenega predsednika Junkerja. Zato bi pričakoval brezpogojno podporo temu predlogu. Žal pa vem, da bo položaj drugačen. Namreč skozi leta smo videli, da je ta hiša tempelj hinavščine. Dovolite mi, da na hitro začnem z kolegi z GUE, ki morda ne vedo, da smo pravkar praznovali 25. obletnico paca berlinskega zidu in da bi morda bilo pametno sodelovati tudi z tistimi, ki so morda na drugi strani očitno je, da ne moremo sprejemati lekcij o demokraciji od nikogar. Videli smo, kaj tu to pomeni. Za nas pomeni to nekaj drugega in na to smo ponosni. Kolegom zelenim bi dejal, da se morajo zdaj odločiti, na kateri strani so. Na strani velike koalicije, ki vlada Evropi ali na naši strani, zato da to spremenimo. Odločiti se je treba. Ne more biti ti z eno nogo tu in z drugo nogo tam. Liberalci so očitno podrejeni ljudski stranki in socialistom. Od njih bi si pričakoval nekoliko več ponosa, glede na to, da je Juncker dokazal, da je antiteza evropskih idealov. Zdaj pa še kolegi socialisti in njihov predsednik Pitela, ki je dejal, da želi pojasnila od gospoda Junckerja, sicer bo izrazil nezaupnico. Sprašujem, ali je zadovoljen z neodgovori gospoda Junkerja in kako lahko pričakuje, da bo kaj naredil, če se je vedno obnašal drugače. Gospod Pitela, spraševali ste se, ali je Junker na strani državljanov ali tistih, ki utajajo davke. Vsi vemo, na kateri strani je Junker, gotovo ne na strani državljanov. Je premije, ki je pomagal, da so na milijarde stekle v žepe multinacionalk. Mislim, da smo mi edini, ki zagovarjamo dostojanstvo Evrope, mi, ki nas imenujete euroskeptike, vi pa zagovarjate samo interese Junkerja, multinacionalk in vele sil. Gospod Junker, vi ste najslabša možna slika Evrope. Mislim, da ste na čelu skupine evrskega območja podprli vse slabe politike. Prav tako vam je uspelo v dogovorih z velikimi silnicami oduzeti na milijarde denarja. Če bi imeli vsaj malo ponosa, bi odšli. Niti malo verodostojnosti nimate. S tem predlogom pošiljamo signal o spremembah, ki jih Evropa potrebuje. Vsem vam dajemo možnost, da pokažete, da ta parlament, ki ima edini legitimnost državljanov, ščiti interese državljanov in ne bank in multinacionalk. Hvala lepa. Äh, besedo ima sedaj najprej v imenu komisije gospod juncker izvolite gospod predsednik dame in gospodje najprej bi se rad opravičil ker nisem mogel biti tu že od začetka razprave to ni iz nespoštovanja pač pa zaradi gostega prometa med Savernom in Strasburom. Lepo prosim, da mi to oprostite. Kar pa zadeva predlog nezaupnice kolegov, naj povem, da sem na zadnjem plenarnem zasedanju v Bruslju ne povabljen, prišel se dal na voljo za vsa pojasnila. In Zdaj pa se mi zdi, da bo to ponovitev te razprave, ampak takrat je bilo 13. novembra v Bruslju, ko sem že povedal, kako ocenjujem položaj. Euh, Vsi kolegi in kolegica, ki so tukaj zbrani, morajo slišati naslednje. Sodelovanje oziroma eh, interakcija med nacionalnimi in drugimi zakonodajami, lahko v ekstremnih primerjih privede do škode za evropsko družbo. Sam si vedno pridevam za nek etični konsens. Težava ni Luksemburg, ampak več evropskih jurisdikcij, ne zgolj ena. In ravno zato sem predlagal več sprememb, ki jih moramo sprejeti tekom volilne kampanje, tekom govora 15. julija, tekom govora oktobra ob začetku delovanja komisije, sem izpostavil vzpostavitev sistema, ki bo omogočil vzpostavitev skupne eh, osnovne davčne stopnje za podjetja. Prizadevam si tudi za eh, davek na finančne transakcije, ki ni zgolj v rokah komisije, vseeno pa okrepljeno sodelujemo z državami članicami na tem področju. Prizadeval sem si tudi in si še vedno za avtomatsko izmenjavo podatkov o fiskalnih vprašanjih med državami članicami Evropske unije. V imenu Evrope sem podpiral ta dosje tekom seje G20 v Avstraliji. O tem smo se pogovarjali s predsedniki vlad in držav Francije, eh, Nemčije, Španije, Italije. O tem smo se pogovarjali tudi z generalnim sekretarjem OECD. E. G20 v svoje sklepe ni vključil sklic na avtomatsko izmenjavo podatkov. vsi evropejci in evropejke so me podprli pri tem delu. Ko sem bil predsednik Evropskega sveta Ekofina, sem kolegom v Ekofinu dejal, da bi morali vzpostaviti nekakšen davčni odbor ki bi imel takšne pristojnosti kot ECOFIN, tako da bi lahko bolje sledili izvajanju priporočil skupine za pripravo smernic na tem področju. To se ni zgodilo, svet pa vseeno vabim, italijansko predsedstvo vabim, da ECOFINu in svetu predlago spostavitev takšne platforme, ki bi imela enake pristojnosti kot ECOFIN in ki bi spremljala davčne sisteme. Glede današnjega predloga nezaupnice, ta je seveda v skladu s poslovnikom parlamenta, vseeno pa bi bilo bolje, da bi ta predlog uložili takrat, eh, ko bi bilo to primerno, ko sem se prvič pojavil tukaj eh, na plenarnem zasedanju novembra. Ne vem, zakaj eh, je bil predlog uložen šele sedaj. Ne vem, če naj vsakič, ko me ta zbor zato prosi, odgovarjam na ista vprašanja. Ne vem, kakšne namene imajo avtori tega predloga. Vprašanje multinacionalke je vprašanje, ki morda ni namenjeno meni, ampak multinacionalka. Nezaupnica velja za celotno komisijo in imamo vprašanje v zvezi s tem. Zdi se mi, da napadate oziroma izprašujete zgolj mene. 15. julija sem bil v tem parlamentu in sem dejal naslednje. Če ta parlament ne bo zaupal enemu od članov komisije, potem bo ta član komisije zapustil komisijo. Če želite, da sam odidem, pa prosim, povejte to odkrito. Hvala lepa, gospod Juncker. Zdaj začnemo z izmenjavo mnen z imenu Evropske ljudske stranke, gospod Weber. Gospod predsednik, gospod predsednik komisije, dragi kolegi, mislim, da smo v Bruslju že opravili izmenjavo mnen. Jean-Claude Juncker je takrat povedal, kako gleda na davčno pravičnost v Evropi. Naša politična se skupina se zauzema za davčno pravičnost, nočemo, da velike multinacionalke ne plačujejo davkov. Želimo pa tudi, da dosežemo napredek. Zato potrebujemo komisijo, ki bo pripravljena dajati pobude. Tako komisijo vodi Jean-Claude Juncker, zato ima našo polno podporo in v četrtek bomo zavrnili predlog. Prav tako želim povedati, da je dejstvo, da je prisotna celotna komisija močan znak, da želijo komisari delati, mi pa jih bomo pri tem podprli. Drage kolegice in kolegi, Faraš Lepen in drugi, ki so podpisali ta predlog, se morda že veselijo svojih petih minut slave, tudi pred mediji, ampak želimo si, da bi vsi imeli enake pravice nekateri pač očitno ne dobijo pozornosti zato, ker so vedno destruktivni in nikoli konstruktivni. Meni gre pri današnji razpravi predvsem zato, da moramo govoriti predvsem o stvarih, o katerih bomo govorili danes, ki so idealna vprašanja za gospoda Faraža in gospo Le Pen tu namreč komisija pri davčnih vprašanjih namreč ne odloča. Tu niso hudi birokrati v Bruslju, ki odločajo. Davčna politika je v rokah suverenih držav. In zato se povsem praktično sprašujem, zakaj ne uspe rešiti problema, če bi v svetu, v katerem želita živeti gospod Faraž in gospa Le Pen, dejansko živeli. Zato mislim, da je ta Faraževa Evropa kriva, da ti koncerni ne plačujejo davko ravno zato, ker države članice tega problema nočejo rešiti. Danes govorimo o pobudnikih, o skupini FDD. Poglejmo si, gospod Cani, Grilovi pripadniki so dali to pobudo. Dejali ste, mi smo Evropa. Sprašujem se, kdo pa ste mi? Pogledam si skupino EFDD. Vidimo, da pripadniki grila pravijo, da hočejo več suverenosti pri odločanju o priseljevanju. Tudi gospod Feraš. Potem vidimo tudi, da doživljamo, ko pravi gospa Le Pen, nočem solidarnosti v tej Evropi, na tej celini, čeprav se zauzemajo za načela ustanoviteljev Evrope. Proti priseljencem, proti beguncem, proti manjšinam, proti židom. In vi se tu prikazujete kot nova Evropa. Drage kolegice in kolegi, vi niste nova Evropa, vi ste stara Evropa. gospod predsednik gospod predsednik veselim se četrtka veselim se glasovanja ko bomo videli da bo komisija lahko delala naprej želim si da komisija lahko dela naprej v četrtek bomo odločali o tem ali bomo dali prav desnim popularcem in radikalcem jaz za to nisem hvala lepa Sedaj pa ima v imenu socialdemokratov besedo gospod Pitele. Gospod predsednik, nekoliko nadrealistično se mi zdi to, da v predlogu za nezaupnico, namesto da bi razložili razloge za nezaupnico, lahko beremo vrsto žalitev katerih namen je ta, da bi odločili o tem, da se sprejme nezaupnica. Nič pa ni napisanega o tem, kaj konkretno želijo narediti. Običajno se ne odzivam na žalitve, zato ker vem, da pravijo, da nekateri pač pljuvajo po zraku ampak mislim, da ena stvar pa zasluži odgovor. Žalitev poslancev v tej dvorani. Poglejte, tu imamo celo vrsto poslancev, ki se pogosto ne strinjajo, ampak vedno so zagovarjali dostojanstvo in prestiž Evropskega parlamenta. Evropski parlament je edina nadnacionalna inštitucija, v kateri sedijo poslanci, ki so neposredno izvoljeni od državljanov. Mi zastopamo na milijone evropskih državljanov. Vi se morate najprej obnašati bolj zgojeno. Prvo pravilo je, da morate biti vzgojeni. Sam se nisem odzival ko so napadali mene in mojo skupino. Vi se pa očitno ne znate obnašati. Torej, z današnjo nezaupnico bi lahko prišli v zgodovino. Mislim, da nikoli do sedaj se še ni zgodilo, da bi 24 dni po izvolitvi izrekli nezaupnico izvršni vej oblasti. Poglejmo si, kaj bi se zgodilo če bi poslali domov vse komisarje. 300 milijard v investicijskem načrtu bi propadal, to, kar naj bi bilo objavljeno čez dva dni. Tako bi izbrisali še zadnjo možnost, da ustvarimo delovna mesta in se borimo z opr krizo. Prav tako bi se začela pogajanja za imenovanje nove komisije. Mesece bi porabili za to, da bi oblikovali nov kolegi komisarjev. Evropska družba in gospodarstvo bi doživela kolaps. Brez odgovorov bi brezposelnost eksplodirala, naša celina bi potonila v inflaciji. Si to želite? Si tega želite? Je to tisto, kar hočete? Mi ne. Dragi predsednik, dragi komisarji, danes se morate bati predvsem nezaupnice državljanov, če ne bomo naredili nič proti krizi. Nas bo vse odnesla, vse nas, zato pravim, na delo, na delo zato, da končno začnemo z naložbami, da se začnemo boriti izogibanju in utajevanju davkov. Prakse multinacional, ki se izogibajo in utajajo davke s pomočjo vlad, to je zelo hudo dejanje. Mi, gospod predsednik, smo vas vprašali o tem pred dvema tednoma. Dejali ste, da boste naredili vse za to, da uskladite naše fiskalne sisteme in z vsebino ste nas prepričali. Mi vam nismo zaupali kar tako. Mi smo vam zaupali na podlagi vsebine vaših predlogov. In glede tega vas bomo seveda spremljali. Nismo se zbudili šele zdaj. Mi nismo čakali na naslove v časopisih za to, da da bi začeli razpravo o dvomljivih praksah multinacionalki nekaterih vlad. Parlament je delal. Naj spomnim na odgovore, ki jih je parlament dobil že v prejšnjem mandatu. To so konkretne stvari. In to bomo obravnavali tudi v odboru za gospodarstvo Evropskega parlamenta. To je način za to, da se borimo proti kugi, ki se je reče izogibanje in utaja davkov. To je edini način, da nadaljuje delo Evropska komisija in njen predsednik za to, da delajo v interesu naših sodržavljanov. Hvala lepa. E Sedaj pa gospod Legutko v imenu EKR. Hvala. Ne bom govoril o osebnih vrlinah ali ne vrlinah avtorjev tega predloga, ker jih poznam. Tudi ne bom govoril o namenih, ker me to ne zanima. Govoril bom o problemu Junkerja. Namreč Junkerjev problem obstaja. Predsednik Junker priznajmo. Nisem zadovoljen s tem, kar ste povedali zadnjič in tudi me ne prepriča to, kar ste povedali danes. Nisem imel občutka, da vas je sploh kaj pekla vest, če smem tako reči. To je sicer nekaj redkega pri politikih, ampak od časa do časa se pa le zgodi. Eno pa mora biti jasno. Resnično potrebujemo vse informacije o posebnih davčnih sporazumih in tudi o vseh posledicah. In ko pravim, mi potrebujemo, mislim, evropski državljani, evropski narodi, zoper kogar so bili uspirjeni ti sporazumi, vključno z mojo državo, ki je verjetno zaradi te etične naivnosti voditeljev v Luksemburgu tudi precej izgubila. In ko pravim mi, imamo v mislih tudi nas poslance. Večina, ki je za vas glasovala še nedavno tega. Prav tako, gospod Juncker, morate vedeti, da karkoli boste naredili kot predsednik Evropske komisije, vam bo sledila senca škandala dokler se te zadeva ne reši enkrat za vselej. In kdo naj opravi preiskovanje in razlaganje? Seveda organi v Luksemburgu, neodvisni mednarodni organi, kot je OECD. Ampak moram reči, da nimam dobrega občutka v zvezi s tem, da bi komisija pod vašim vodstvom preiskovala ta primer. Ne vem za vas, ampak sam se držim starega rimskega načela Nemo Judex in Causa Sua. Z drugimi besedami, nihče ne more presojati svojega lastnega primera. Staro rimsko načelo je sveto in ne moremo ga kršiti, če ne želimo narediti še večje napake. Prav tako mislim, da ne zadošča načrt davčne harmonizacije, ne zdaj, če sploh kdaj, tudi ne v tem kontekstu, ne s tem izgovorom, ne v stanju, v katerem je zdaj EU in gotovo ne s komisijo pod vašim vodstvom. Hvala lepa. V imenu liberalcev, gospod Verhofstadt, izvolite. Gospod predsednik, osebno menim, da ne bi smeli preveč časa zapraviti za ta predlog. Zakaj? Mislim, da lahko vsi čutimo kakšno je stanje. Tudi predstavnik skupine EKR čuti, da je to zgolj igra med EFDD-jem, gospoda Faraža in skupino gospe Le Pen. Razumem to igro. Takšna politična igra je nekaj normalnega. Temeli pa na ne, neki perverzni logiki. Ta predlog je namreč perverzen. Želijo, da sodimo LuxLeaks še pred, pred preiskavo eh, v komisiji in parlamentu. In to je neresno. Neresno je vzpostaviti oziroma predlagati takšno nezaupnico pred preiskavo, pred tem, ko bomo vzpostavili parlamentarni odbor. Kakšna neumnost pa je to, da začnemo z nezaupnico, še preden smo začeli s preiskavo. Gospod predsednik, odkrito moram reči, da se mi edina zanimiva stvar pri tem predlogu ne zdi vsebina, ampak dejstvo, da gospod Faraž in gospa Le Pen končno kažeta, kako sta sedaj povezana. To je edino zanimivo glede tega predloga. Skrivno, to skrivno razmerje je zanimivo sledita isti populistični strategiji. In gospod Faraž je svojim voljivcem to tudi dejal uh, v Združenem kraljestvu. UKIP je grozna, rasistična, ksenofobna, počakajte, nisem še gotov. Islamofobična skupina. To niso moje besede. To so besede, ki niso moje besede. To so besede ustanovnega člana Eh, UKIP-a gospoda Elena Sketa. Gospod Ocanju bi rad povedal naslednje. Vaša skupina ne želi razrešiti vprašanja izogibanja davkom na mednarodni ravni. In zdi se mi čudno, da gospod Zani s prstom kaže na nas. Počistite pred vašim pragom, gospod Zani. Gospod Faraž je namreč velik strokovnjak za izogibanje davkom. On ima denar na Isle of Man. Počistite torej pred svojim pragom. In isto bi lahko dejal gospe Lepen. Čez nekaj minut bo njena skupina spet obiskala ta parlament, kljub temu, da si ona eh, izposoja denar iz čudnih virov. Nihče drug. Gospod Weber je že povedal marsikaj, kar drži. Ona in vi, gospod Faraž, ste proti Evropi. In tako ne bomo rešili teh težav. Moja rešitev je preprosta. Lotimo se dela in v četrtek glasujemo proti temu neumnemu predlogu. Hvala. Ja. Gospod predsednik, a menite, da ta želitev poln uh, govor krepi kredibilnost parlamenta ali ne? Okay. Gospa Cimer v imenu Združene levice. Spoštovane kolegice in kolegi spoštovani gospod Juncker. Naša kritika, ki smo jo naslovili na vas, ostaja in to smo povedali že prej in tudi takrat smo povedali, kako problematično je po našem mnenju to, kar se je dogajalo. Luksemburg je davčna oaza, kjer podjetja ne plačujejo davkov. In sedaj ste dejali, da se želite zauzeti za pošteno plačevanje davkov v EU. Ko so bili objavljeni dokumenti, tukaj gre zgolj za dokumente podjetij, ki so sodelovala z PricewaterhouseCoopersom, gre za 340 podjetij za katere je bilo v Luksemburgu več kot 500 tako imenovanih rulings. Mi smo takrat takoj rekli, v Evropskem parlamentu moramo sprožiti razpravo, v kateri bo jasno, da potrebujemo spremembe, da moramo doseči več solidarnosti in tudi financiranje, ki bo omogočilo solidarno integracijo za to, da bomo vsi skupaj postali bolj verodostojni. Vprašali smo vas, kakšno je vaše mnenje. In v imenu svoje skupine lahko rečem, da nas je vaš nastop pred desetimi dnevi v Bruslu razočaral. Pričakovali smo jasnejše besede. Pričakovali smo, da boste razumeli, da ne gre za kritiko zgolj vas kot osebe, pač pa da gre za kritiko sistema, ki je pač prevzel vaše ime, sistem Juncker. To je problem. Ne gre za vas osebno. Gre za to, in tudi vi ste to omenili, 22 držav, članic EU prakticira te sisteme v različnih izvedbah. Obrnili ste se tudi na gospoda Ferhofstata. Gotovo ne neupravičeno, ampak za to gre. Če želimo doseči verodostojnost, potem morate prevzeti odgovornost. Poskusili ste nam razložiti, da v imenu Evropske komisije ne morete govoriti za stvari, ki zadevajo Luksemburg. Ne gre za to. Mi smo takrat dali predlog. Predlog Nezaupnice takrat nismo dobili dovolj podpisov za to, ker smo že od začetka jasno dejali, da nočemo glasov skrajne desnice. To, kar hočejo ti poslanci, je drugačna Evropa. Vi ste zahtevali, da bi skupaj z vami spremenili Evropsko unijo, niste pa povedali, v katero smer bodo šle te spremembe. In to je odločilna točka. To je tisto, kar razlikuje naš predlog od tistega, kar želijo nekateri deli na vaši strani. In če imamo gospoda Feriča in gospod Le Pen, potem si, se ne morete čuditi, da drugi nočemo sodelovati. V vaših rokah je vse to, da se spremenimo. Mi hočemo solidarno Evropsko unijo, ampak potem morate sprejeti tudi odločitev, s kom boste sodelovali. Odločiti se morate, s kom boste dajali predloge. Mi ostajamo pri našem. Tudi mi smo razočarani nad zelenimi, razočarani smo nad socialdemokrati. Pred desetimi dnevi niso izkoristili priložnosti, da bi skupaj z nami razpravljali o tem in da bi javno razpravljali o tem, kakšno drugačno Evropo želimo z vidika davkov. To je bila priložnost. Zdaj imamo priložnost, da vsaj ustanovimo preiskovalni odbor Štiri minute in pol imam, kaj ne? Aha, se opravičujem. Torej, imamo priložnost, da dobimo preiskovalni odbor. To pa je več kot posebni odbor. Zato apeliram na vse tiste, ki vam je do tega, da spremenimo sedanjo prakso. Lepo prosim, podprite ta preiskovalni odbor. Prosim. Gospod predsednik, v tem parlamentu smo bili priča eni izmed najhujših obsodb. 24 članov tega parlamenta je bilo imenovanih za rasiste. To je v nasprotju s členom 11 poslovnika, ki pravi, da se bodo poslanci med sabo spoštovali na temelju načel, ki veljajo. Ko pride do takšne kršitve, potem moramo v skladu eh, s členom 165, 166 pozvati tega poslanca, da se upraviči. Zakaj tega niste storili? Ja. Hvala, gospod poslanec, da se še posebej ukvarjate s temi določbami menitine. Čudi. Uh, izjave gospoda Verhofstada so bile citat eh, ustanovitelja UKIP-a pri opisu stranke UKIP. Nisem slišal, da bi eh, gospod Faraš v zvezi s tem eh, citatom koga tudi poimensko omenil. Torej v tem parlamentu je dovoljeno citirati to, kar je povedal ustanovitelj vaše stranke, gospod Harms. Eh, Beseda je vaša v imenu zelenih. Najprej je na vrsti gospa Hans, gospod predsednik, gospe in gospodje, spoštovani gospod Junger, Junker, spoštovani kolegi, mislim, da je ta razprava preveč resna okrog LuxLeaksa, da bi sedaj eh, razčistili samo umevanje tistih, ki sedijo tu na desni strani te dvorane in ki včasih eh, tudi sami so že izrazili pomisleke o pravilnosti tega, kje sedijo. Naprimer, sem se um, sem imela to vrstne pogovore s predstavniki gibanja petih zvezdic, ampak mogoče to sedaj ne velja več. Ampak eh, postimo to ob strani. Mislim, da smo trenutno v težki situaciji z evropskimi inštitucijami, kajti objava Lukslika je padla v čas, ko smo hoteli na novo začeti z novim zagonom za evropsko solidarno politiko. In res je, da to, kar eh, je bistvo luksliksa, eh, da to povzroča neko veliko nelagodje v zvezi s eh, funkcioniranjem Evropske unije. Nastal je vtis, da v Evropi ni zgornje načelo, najviše načelo solidarnost, temveč, da v Evropi vedno spet posamezniki poskušajo uh, delati dobiček na račun drugih in da poskušajo boljši položaj za svojo državo. Kako eh, je mm, se to zgodilo, je treba preveriti. Ampak to se je zgodilo v številnih državah, predvsem v tistih državah nastaja tak občutek, kjer smo z varčevalno politiko v zadnjih letih dosegli, da države ne funkcionirajo več tako, kot Eh, si pričakujejo podjetja in tudi eh, državljani, ki plačujejo davke. Razprava o tem, kaj eh, Eh, potrebujejo države kot prihodek, zato da lahko dobro funkcionirajo za državljane, to je razprava, ki jo moramo voditi. In če je gospod Cani mnenja, da sem svojo politično stranko šla v tabor velikega kapitala, to nikakor ne drži. Želimo, da se to preveri, želimo seveda brezpogojno. Um, Eh, razčistjen, čiščenje te zadeve, ampak eh, nismo pa za ta ritualni akt, ki ga poznamo iz politike in sicer prinesite mi glavo žona Kloda Junkerja in potem bo vse tako, kot je bilo prej. Nasprotno, menimo, da je žon Klod Junker predvsem zato, ker je eh, tista oseba, na katero Evropa gleda in s katero eh, se povezuje veliko pričakovanj. Torej, mislim, da um, bo naloga gospoda Junkarja in cile komisije ta, da se odpravi to, kar se je dogajalo v Luksemburgu, na Irskem, v Avstriji in drugot. Um, s tem, da so vsi predsedniki držav in tudi finančni ministri to trpeli, torej da niso nasprotovali temu. Torej, treba je eh, popolnoma razčistiti ta primir. Že sedaj je treba pripraviti posledice tega. Večni spor o skupni Eh, odmiri za, eh, oziroma osnovi za odmero davkov, eh, prav, davka pravnih oseb, je to vprašanje, ki pomeni biti ali ne biti za komisijo Juncker. Ali jim bo to uspelo? Vem, da sami tega ne bodo mogli storiti, zato sem proti odstopu. Torej, ali vam bo to uspelo v evropskem in z evropskim duhom, ki ga želite drugače vnesti v evropske institucije, kot je to storil vaš eh, eh, predhodnik. Ali vam bo uspelo to eh, razčistiti ali pa nas čaka mrak. Ampak to ni samo problem gospoda Junkerja, to so rekli tudi že drugi, temveč gre za dobro in učinkovito delo komisije oziroma za slabo delo. Kajti ponovno pridobiti zaupanje državljank in državljanov, To je naša najpomembnejša naloga. Hvala za vašo pozornost. Ja- gospod Kaba v zvezi s poslovnikom. Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, navezal bi se na besede kolege gospoda Arnoga. Mislim, da se je iz tega, kar je povedal gospod Verhofstadt, razumelo to, kar se je razumelo in mislim, da bi morali o tem spregovoriti. Šlo je za resno obtožbo. Morda bi lahko uh, gospod Verhofstad, kolega gospoda Basirja, vprašal, če je anti-islamistično uh, usmerjen. Nadaljevali bomo po dnevnem redu. Za EFDD bo spregovoril gospod Bulf. Hvala, gospod predsednik gospod Juncker, to je grd davčni škandal, ki ne bo kar izginil. Ta madež goljufije je posod po vas in dlje, ko boste sedeli v tem sedežu, dlje bo ta madež prodrl. Madež je tako globok, zato ker ste dejali, da niste prijatelj velikih podjetij. Ko ste bili pa vodja v Luksemburgu, ste 240 multinacionalkam dovolili sprejem posebnega sporazuma za izogibanje davkom. Če je to eh, po vašem ne biti prijatelj multinacionalke, potem ne vem, kaj je sovražnik. Dejali ste, da želi biti, eh, želite biti solidarni do državljanov Evrope. Državljani Evrope pa se borijo z varčevanjem z brezposelnostjo, z revščino, ki preveva Evropo kot kuga. Vi pa ste vseeno poskrbeli za to, da so ljudje v Luksemburgu pridobili zaradi vaših političnih odločitev. Nemčija, Združeno kraljestvo, Francija, Italija in druge države nimajo 240 multinacionalk, ki plačujejo zgolj en odstotek davkov. Govorili ste o spremembi delovanja, ampak edini, ki mora poskrbeti za spremembo, ste vi sami. Dejali ste, da vas napadamo, češ, da uh, ti napadi niso utemeljeni. Kje pa je bila solidarnost, ko je bila pod pritiskom Grčija, ko so milijoni uh, stekli skozi Luksemburg? kje je bila solidarnost takrat, kje je bila solidarnost, ko ste tukaj v plenarnem zasedanju dejali, da so bili ti sporazumi sprejeti uh, v imenu državljanov Evrope. Ali ste vi moralni zagovorniki tistih, eh, ki so za vas glasovali? Boste prisluhnili ljudem? Boste dejali, da se je včasih treba znebiti tistih, ki nimajo evropskega ideala, v katerega naj bi vi verjeli, kot pravite. Sedaj pa poslanka gospa Le Pen. Gospod Pitela, nevredni ste. V vaši apokaliptični viziji nezaupnice komisiji ste pozabili na čričke, na žabe in ustale kuge. Slišali smo številne grožnje in obtožbe. Ne vem, težko najti besede v francoščini, s katerimi bi lahko eh, označila vaš govor. Na osnovi dokumentov, ki smo jih dobili, imamo jasne dokaze, da eh, Luksemburg izvaja davčne utaje, davčne goljufije. Okoli 300 podjetij je pridobilo veliko denarja s takšnimi davčnimi sistemi. Francoski državljani pa morajo plačati več davkov za to, da pokrijejo eh, luknje, ki jih povzroča Junkerju Luksemburg. Imamo različne uh, tehnike uh, izmenjave sredstev med hčerinskimi družbami in podobno, tako da se izognemo plačevanju davkom. Naprimer Amazon, ki ima prav tako svoje uh, urade v Luksemburgu. to je nekakšna orodjarska škatlica, ki jo Luksemburg nudi eh, multinacionalkam na škodo držav članic Evropske unije. Ogromno je zelo dobro plačanih pravnikov in računovodij v tej državi. Žonar Tui je dejal, da moramo poskrbeti, Eh, za uravnoteženje davkov, po drugi strani pa nas na to udarijo po žepu. Gospod Juncker, vi ste odgovorni za vzpostavitev te, eh, tega fiskalnega sistema. Nihče ne verjame, da se lahko borite proti temu, kar ste ustvarili. To bi bilo prav tako kredibilno, kot da bi Al Capone postal eh, predsednik odbora za etiko. Zato smo vložili ta predlog nezaupnice, zato je treba narediti konec temu škandaloznemu sistemu. Seveda vi niste edini primer, gospod Juncker, ste le primer te pošasti Evropske unije. LS, socialisti, liberalci v Franciji UMP in PS predstavljajo simbol te Evrope. Evrope nepoštenosti, cinizma, ki v žep spravlja denar najšipkejših. Bite za jugo za javno zvod. Gospod Juncker, beseda je vaša. Gospod predsednik, z velikim veseljem bi odgovoril zgolj gospe Le Pen, ki me je tako kot ponavadi pokrila s prijetnimi besedami. Vsakič, ko se oglasi v moji prisotnosti, je tako. Dotaknil bi se celotne razprave. Gospa Cimer. Vi govorite o sistemu Juncker. S kakšno utemeljitvijo, tako kot vi in so tudi drugi kolegi opozorili na to, da je sistem, ki ga povezujete z mojim imenom, rezultat spornih eh, davčnih ureditev po vsej Evropi. Torej, prosim, da ne povezujete sistem z mojim imenom, ki ga nisem jaz si izmislil, temveč ki eh, izhaja iz tega, da v državah članicah ni enotne zakonodaje glede tega. Pred vami sem dejal, da se bo komisija, ki predsedujem, borila proti davčni goljofiji in davčnim utajam. Pred manj kot dvema tednoma sem dejal, s katerimi instrumenti bomo za to poskrbeli. Kako želimo rešiti to vprašanje, tako da ne bo prišlo do takšnih dogodkov. Kolega gospoda Moskovicija sem prosil, da pripravi direktivo, ki bo zagotovila avtomatično izmenjavo podatkov med 28 državami članicami, kar se tiče teh davčnih podatkov. Dobro razumem, da vse skupine podpirajo te predloge. Nihče ni dejal, nič drugega. V vaših državah, strankah, nacionalnih parlamentih je treba narediti marsikaj, da 28 eh, držav članic stopi na isto pot. Ta pot bo težka, res je, ampak v vsaki državi moramo priti do soglasja glede teh davčnih vprašanj in glede avtomatske izmenjave podatkov. V Brisbaneu v Avstraliji sem predlagal to pravilo, ki naj bi postalo globalno pravilo. Ampak niso bili vsi tako navdušeni. In mislim, da moramo vsi poskrbeti za to, da bomo prišli do soglasja glede teh zamisli. Vse poslanske skupine vsi poslanci in poslanke so me podprli, ko sem prosil italijansko predsedstvo in druga predsedstva, ki mu bodo sledila, da pripravijo skupino, ministersko skupino, ki bo sledila razvoju dogodkov, kar se tiče izvajanja eh, kodeksa, ki smo ga sprejeli. Leta 2005 je bila ta ideja zavrnjena, ko sem jo predlagal. Tukaj pa se vsi strinjajo in strinjate glede tega. Vzpostaviti je treba poleg ekofina tudi fiskalni odbor, fiskalno platformo, ki bo imela enake pristojnosti in ki bo lahko vzpostavila to vrsten davčni sistem seveda pa se ne smemo boriti proti fiskalni konkurenci. Fiskalna konkurenčnost je nekaj zdravega in moja komisija se ne bo borila proti tej, borila se pa bo proti goljufijam. Sam govorim tukaj v sredi Evropskega parlamenta. In ko obljubljam v imenu komisije, da bom naredil nekaj, kar je osnovni element programa, na podlagi katerega sem bil izvoljen, potem lahko verjamete, da se bom tega tudi držal. Vsi tisti, ki ste podprli komisijo, ki ji predsedujem, pa boste seveda spremljali izvajanje tega programa komisije, tako načelno, kot tudi v njegovih podrobnostih. K temu sem zavedan imam pogodbo s parlamentom, izvolili ste me na podlagi programa, na programa 300 milijard naložb, ki ga bom eh, predstavil k malu. Na tej osnovi ste me izvolili, na osnovi demokracije, evropske demokracije, na osnovi fiskalnih zavez, ki sem jih dal. številni eh, nekdani predsedniki vlad, eh, finančni ministri, poslanci v nacionalnih parlamentih ste me podprli. Ne me prosim žaliti. Eh, nekateri so tu, ki jih sploh ne morete več žaliti, mene še lahko žalite. Torej, jaz bom to, kar je moj cilj, eh, poskusil uresničiti sto odstotno. Hvala. S tem smo končali to razpravo. Glasovanje bo v četrtek opoldan ob 12. Sedaj pa eh, nadaljujemo po dnevnem redu.